So, once Mr. Rosati is here, we start. Ko pride gospod Rosati, bomo začeli z predstavitvijo osnutka evropskega semestra za usklajevanje evropskih gospodarskih eh, politik z prioritetami za leto 2016. Prosim, beseda je vaša. Eh, mislil sem, da ne bom. Eh, zamudil. V skladu z dnevnim redom naj bi začeli ob 9.15. Eh, no, eh, nisem pa računal s tem, da eh, bomo v nekaj sekundah končali prve točke, pravi gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, tu gre torej za uresničevanje prioritet za leto 2015, tu se opiramo na več dokumentov komisije in sveta. Prvi, ki je verjetno najbolj pomemben, je priporočilo eh, komisije za priporočilo eh, sveta o priporočilih specifičnih za posamezne države za leto 2015. Ob eh, tem pa smo se oprli seveda tudi na starejše dokumente naprimer tudi na eh, moje lastno poročilo v začetku tega leta o letnem pregledu rasti, potem sporočila komisije o uporabi eh, fleksibilnosti, prožnosti pri interpretaciji eh, pakta za stabilnost in rast. Torej, tu imam štiri dele. V prvem delu pravimo, da se strinjamo eh, s komisijo glede ocene sedanje situacije Evropske unije, eh, zlasti evroobmočja. Eh, z veseljem ugotavljamo, da tu ponovno prihaja do rasti, čeprav so podlage še vedno zelo šipke. V skladu s spomladansko na povedjo komisije se bo rasta pospešila naslednje leto in bo dosegla 2, eh, eh, odstotka v EU in 2,1 odstotek v evroobmočju. To je seveda zelo dobrodošel eh, razvoj. Pomembno je, da se pač vrnemo v obdobje stabilne rasti in to se bo zgodilo prvič po letu 2009. Potem pa tudi eh, podpiramo nov eh, pristop, eh, ki ga je sprejela komisija, ko je formulirala letošnja eh, priporočila za posamezne države. V tem novem pristopu se osredotoča na najpomembnejše prednostne naloge in izzive v teh priporočilih za posamezne države in to je seveda tudi dobrodošla sprememba, saj se zaradi tega eh, lahko države članice osredotočijo na najbolj pomembne prioritete. Hkrati pa tudi z zaskrbljenostjo ugotavljamo, eh, da eh, države članice še vedno niso dovolj zavezane k e, izpolnjevanju priporočil. E, nekatere države se bolj trudijo pri izpolnjevanju priporočil za posamezne države, obstaja pa cela vrsta držav članic, ki e, še vedno zaostajajo. Mi v tem vidimo pravzaprav pomankljivo celotnega sistema sistema eh, gospodarskega upravljanja in mi moramo pravzaprav najti ukrepe, s katerimi bodo ta priporočila postala bolj zavezujoča. Eh, drugi del se eh, nanaša na izzive za evroobmočje in Evropsko unijo. Tu se ponovno strinjamo s komisijo in njeno oceno zaskrbljeni smo zaradi še vedno visoke brezposelnosti v državah članicah, čeprav se situacija močno razlikuje od ene države do druge. Eh, mi pozdravljamo eh, tudi začetek eh, veljave Evropskega sklada za strateške naložbe če dalje manje držav s postopkom zaradi eh, velikega deficita. Kljub samo eh, pa morajo tiste države, ki so še v postopku, se še bolj potruditi in konsolidirati eh, fiskalno področje. Eh, priporočila za posamezne države kažejo, da imamo v celi vrsti držav še vedno makroekonomska neravnovesja in te ugotovitve naj bi pomagale državam članicam tudi pri eh, izboljševanju nacionalnih politik za odpravljanje teh neravnovesij. Eh, Pristop komisije se ne osredotoča zgolj na eh, glavne prioritete, se pravi na manjše število eh, na glavnih prioritet, temveč tudi na eh, pospešitev eh, časovnice. Eh, in zaradi tega tudi komisija objavlja tri mesece prej eh, eh, priporočila za posamezne države v primerjavi z predhodnimi leti in mislim, da je to zelo dober korak, dobra poteza, saj dobijo države članice s tem dovolj časa za preučitev teh priporočil, lahko vključijo tudi druge deležnike in na ta način bolje izvajajo ta priporočila. Eh, priporočila za posamezne države za leto 2005. Eh, vsebujejo štiri glavne prioritete. Prvič, eh, treba je pospešiti naložbe. Kar zadeva ta priporočila za posamezne države in tudi druge dokumente komisije, v njih najdemo celo vrsto priporočil V zvezi s to točko eh, gre za pospešitev dostopa do finančnih sredstev, zlasti za MSP-je. Na ta način eh, seveda želimo pospešiti naložbe v celotni Evropski uniji. Druga eh, velika prednostna naloga je izboljšanje poslovnega okolja. To je tudi najboljši način za izboljšanje naložb v Evropski uniji. V našem poročilu Eh, poudarjamo, da je pomembno, da imamo dobro, zdravo poslovno zakonodajo. Eh, to je pomembno za uspeh eh, podjetij, kot tudi za uspeh Evropskega sklada za strateške naložbe. Naslednja velika točka, naslednja velika prioriteta je tudi povezana s strukturnimi reformami, zlasti tudi na trgih eh, eh, blaga in storitev eh, in Evropska unija bi morala postati bolj konkurenčna. Nadalje imamo tudi povdarek na oblikovanju digitalnega skupnega trga. Četrta prioriteta so politike zaposlovanja. Eh, potrebujemo boljša delovna mesta, ki ponujejo više plače, hkrati pa moramo zagotoviti izboljšanje socialne situacije v Evropski uniji. Potem v zadnjem eh, delu priporočila dajemo nekaj priporočil komisiji, že prej sem povedal, pozivamo države članice, eh, ki so v postopku eh, zaradi deficita, da naj se eh, še bolj potrudijo eh, pri urejanju javnih eh, eh, financ, da bi te bile skladne s pravili. Podarjamo pomen fleksibilnega trga dela v boju proti brezposelnosti, zlasti brezposelnosti mladih in dolgo trajne brezposelnosti. Mi priporočamo pravzaprav tudi, eh, da eh, naj države bolj sprejmejo priporočila za posamezne države. To je pravzaprav šibkost, kajti eh, države niso dovolj angažirane pri implementaciji teh priporočil, tega ne počnejo enako dejavno in eh, treba je bolj vključiti zlasti naprimer nacionalne parlamente. Eh, pozivamo seveda eh, komisijo naj še izboljša evropski semester. Kljub izboljšavam letos menimo, da je morda preveč dokumentov v prvi polovici eh, leta in to povzroča dodatno breme eh, za države članice. Tu imamo poročila za države, potem poročila o konvergenci, o stabilnosti, o nacionalnih reformah. Eh, vse to se pripravlja v obdobju 3-4 mesecev in težko je pravzaprav preprečiti nedoslednosti. Očitno obstaja pravzaprav eh, potreba potem, da izboljšamo celoten postopek. Eh, pozivamo tudi k zmanjšanju previsoke zadožitve v Eh, državah članicah. Eh, zasebni in javni dolg je ovira za rast, eh, po našem mnenju. In na koncu podpremo tudi celo vrsto priporočil iz poročila petih predsednikov. Ta dokument je zelo pomemben in odpira razpravo o strukturnih spremembah v gospodarskem upravljanju v Evropski uniji. To je več ali manj vse, kar sem hotel povedati. Seveda se veselim komentarjev in pripomb drugih eh, kolegov, zlasti seveda poročevalcev v senci iz drugih političnih skupin. Eh, veselim se eh, uspešnih pogovorov pri pripravi dokončnega osnutka. Hvala lepa, gospod Rosati, sedaj pa poročevalci v senci. Najprej S in D, gospod Sand, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad čestitev gospodu Rosatiju za jasno, eh, osredotočeno eh, poročilo. Eh, v poročilu smo morda nekaj spregledali, kar se pa nekaterim med nami zdi zelo pomembno. Ko eh, govorimo o CSR-i, o eh, priporočili za posamezne države, eh, tu imamo pač glavne cilje in CSR-i nastanejo na podlagi gospodarskih kazalnikov v posameznih državah. Imamo jih zaradi tega, ker nimamo pravzaprav neke bolj organsko eh, povezane strukture v Evropski uniji. Eh, vendar eh, v CSR se dogajajo tudi napake. Menijo, da imajo strukturne reforme takojšen učunek na delovna mesta in rast. Če bi se države hkrati reformirale, trge dela, eh, bi pravzaprav prišlo do vzajemnega učinkovanja med posameznimi državami. Eh, pomembno bi bilo stabilizirati gospodarstvo in zagotavljati rast. Eh, torej, potrebna so tudi socialna priporočila. Treba je vedeti, kakšni so socialni učinki eh, priporočil za posamezne države iz eh, preteklih let. Eh, Dosti krat so namreč ta priporočila kritizirali tudi zaradi tega, ker so pač socialno neobčutljiva in zaradi tega, ker pač uporabljajo toge kriterije ne upoštevajo regionalnih kontekstov in vzajemnih eh, povezav. In potem pridemo pravzaprav do naslednje točke. Cilj je konvergenca v Evropski uniji, vendar kljub vsemu prihaja do divergence in še vedno nimamo nekega celovitega uh, okvira, ki bi bil primeren uh, tudi za pokrivanje vseh uh, razhajanj, ki jih imamo dejstvo je, da smo mi sedaj že v eh, transferni uniji. Eh, določene ekonomije pravzaprav imajo stalne koristi eh, s pomočjo trgovine in finančnih takov prihaja do stalnih transferjev iz ene regije v drugo. Eh, In tega se moramo zavedati. Situacija v Grčiji kaže, da obstajajo še druga tveganja, eh, ki grozijo eh, regijam in Evropski uniji. Torej, če ne bomo odpravili vse te pomankljivosti, bo udejanjanje priporočil za posamezne države eh, ogroženo. Hvala lepa. Besedo dobi eh, naslednji govornik. Pani przewodniczący, pani sprawozdawco, uważam, że projekt. Hvala lepa, gospod eh, poročevalec. Mislim, da gremo v pravo smer s tem osnutkom in večino predlaganih formulacij lahko podpremo, imamo pa eh, v naši politični skupini še nekaj pripomp, ki jih želim eh, predstaviti tu v tem eh, prispevku. Eh, točka štiri osnutka. Tu se ne strinjam s poročevalcem. Tu gre za uresničevanje priporočil za posamezne države rečeš, da se s tem zagotavlja enotno in pravično uresničevanje okvira. Ne, mi moramo dati spodbude državam, da na nacionalni eh, ravni izvedejo primerne reforme. Točka pet, ko gre za euroobmočje. Moramo vedeti, da se države v evroobmočju soočajo z različnimi problemi, vendar mislim, da vem, eh, kaj je tu mišljeno in morda bi stvari lahko formulirali drugače, zato da postanejo stvari bolj jasne. Potem točka 15. Eh, strinjam se eh, glede vloge fleksibilnih trgov dela pri boju zoper brezposelnost, vendar treba je tudi izpostaviti, da to včasih preveč izkoriščajo. In dosti krat prihaja do uh, zlorabe na strani delodajalcev. Torej, mi moramo paziti, da tu ne bo prišlo do eh, zlorab na obeh eh, straneh. Eh, tu je treba torej upoštevati celotno situacijo konkurenčnosti na trgu dela. Potem pa še nekaj v zvezi s točko 7, kjer navajamo EFSI. Strinjam se s tem, vendar učinki Evropskega sklada za strateške naložbe te učinke moramo zelo previdno ocenjevati. Počasi pravzaprav začenjamo razpravljati tudi o koordinaciji reform eh, v gospodarstvu. Eh, to so samo manjše eh, pripombe, torej večjih nimam. Poročilo mi je zelo všeč. Čestitke kolegov. Hvala lepa. Eh, za Alde, gospod Tavare. Eh, hvala lepa. Vesel sem, da se ponovno vidimo sedaj po poletju. Po eh, Razprava o evropskem semestru je kot deja vu, nekaj znanega. Predn razložim, kaj imam v mislih, se želim zahvaliti poročevalcu za osnutek poročila. Mislim, da gre v pravo smer in da zastavlja prava vprašanja. Vendar eh, nekaj izboljšav je možnih in glede tega bom predlagal spremembe. Nisem prepričan o eh, boljši koordinaciji eh, priporočil za posamezne države. Dejstvo je, da je to preventivno delo, da se s tem pravzaprav lahko še bolj poveča nepreglednost, eh, če eh, stvari eh, zakompliciramo. Kajti naš cilj je preglednost, razumljivost in zlasti preventivni ukrepi morajo biti jasni. V tem trenutku je zelo težko pravzaprav ugotoviti, katere metode so bile uporabljene. To je treba pravzaprav pojasniti in potem tudi objaviti na razumljiv način. Mi bi tudi radi videli gospodarsko analizo komisije, se pravi analizo, na kateri temelji njihova odločitev. In to je treba objaviti tudi zaradi tega, da vidimo, kaj se pravzaprav dogaja za eh, zavesami v ozadju. Potem eh, kako je z avtomatičnimi stabilizatorji ali pa se zahteva aktivna fiskalna eh, politika eh, v točki 13. Eh, eh, občutek imam, da je to nekaj iz preteklosti, kar naj bi eh, delovalo tudi v letu 2015. Sedaj pa, zakaj govorim o dejavju? Lani smo sprejeli priporočila za posamezne države in parlament je obžaloval, da pravzaprav ne vemo, eh, kako države članice stvari izvajajo. Eh, Manj, da samo 9 odstotkov eh, priporočil dejansko dokončno izvedejo. Eh, morda eh, eh, smo pomislili, da slabše skoraj da ne more biti, vendar ta odstotek se je z 9 zmanjšal na 7 odstotkov. In morda bi nam komisija lahko rekla, da so te številke napačne. Če niso napačne, zakaj je stopnja implementacije tako nizka? Oziroma, kaj namerava komisija storiti glede tega? Vsekakor se veselim dela s poročevalcem. Uh, ker je ponavadi zelo jasen, z jasnimi idejami in prepričan sem, da bomo eh, dosegli dobre rezultate. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Torval. Eh, sedaj pa gospa Marisa Matejs zaguje. Hvala, predsednik. Opravičujem se za mojo zamudo, zato nisem mogla slišati začetnega prispevka poročevalca. Čeprav eh, ima to poročilo nekoliko drugačno perspektivo, pa se popolnoma strinjam s tem, kar je ravno kar povedal govornik in sicer, da je to nekaj že znanega, deja vu, v primerjavi s predhodnimi poročili. Poročilo v bistvu ustraja eh, na tem, da so bili izbrani napačni recepti, ki v bistvu ne prinašajo nobene rešitve za bistvene probleme evropskega semestra. Eh, poleg tega eh, ustraja na tem, da je treba ukrepiti nadzor nad eh, izvajanjem strukturnih politik, na tem, da morajo imeti nacionalni parlamenti in organi Um, določene pristojnosti, kar pa je nekompatibilno z um, demokratičnim ustrojem. In potem še nekaj prvič odpira tudi možnost za povišanje obrestnih mer, kar se mi zdi zelo težko razumljivo, o tem smo zelo dolgo razpravljali in to se mi zdi nekaj nevarnega v trenutnem kontekstu krize, ki jo doživljamo. Uh, Ehm, nameravala sem podati pripombe odstavek za odstavkom, ampak ne bom tega storila, vseeno pa so tukaj še nekatera vprašanja, ki se jih moram dotakniti. Vsekakor. Makroekonomski izzivi in neravnovesja v evrskem območju še obstajajo. Uh, to priznavamo. Vsekakor pa govoriti o dolgovih eh, nasplošno, ne da bi govorili o eh, zunanjem javnem dolgu, ne da bi govorili o drugih strukturnih dejavnikih, kot je visoka stopnja brezposelnosti v državah članicah, eh, ne gre skupaj. Kar pa zadeva vprašanje konsolidacije proračuna, se tu ustraja na že obstoječem modelu pakta za stabilnost in rast in govori se o varčevalnih ukrepih kot eh, razlogu za še večje zadolževanje držav. Ravno tako se govori naprimer o povečanju Eh, dostopa do naložb, vendar pa se pozablja, da ta povečanja v šibkih eh, gospodarstvih ne morejo biti uresničena ravno zaradi večjih varčevalnih ukrepov, ki vplivajo na zmanjševanje povpraševanja. In zato, kot sem rekla, mislim, da ni potrebno, da od odstavka do odstavka skušamo popraviti poročilo, ampak mislim, da je uh, to, da se ne upošteva nekaj redkih ukrepov, ki so bili učinkoviti v našem gospodarskem okolju, tako za javne kot za zasebne naložbe in to, da se še naprej govori o e, tem napačnem receptu in da se ne govori o kakršnikoli obliki gospodarskega sodelovanja, je po mojem napačno. Um, in poleg tega eh, ne prinaša to poročilo nobenega novega poudarka eh, na področju okrepitve demokracije. Tako da v bistvu nekih rešitev tukaj ni. Oprostite, če sem tako zelo kritična do tega poročila. Vsekakor bomo pripravili predloge sprememb. Mislim, da naše politične usmeritve verjetno verjetno ne bodo zelo kompatibilne z vsebino tega poročila, tako da bomo zelo pazljivo spremljali, kako se bo razprava v zvezi s tem nadaljevala in uh, vsekakor bomo pripravili celo vrsto alternativnih predlogov, ki uh, nis, ne bodo v skladu z predlogi poročevalca. Uh, Vsekakor pa bomo se bolj osredotočili na vprašanje reševanja krize in brezposobnosti in uh, ukrepov za realno gospodarstvo ter uh, krepitev uh, demokratičnega ustroja. Bueno, en primer lugar agradecer el, eh, la labor del, del ponente. Naslednji govornik. Eh, najlepša hvala. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcu za upravljeno delo. Gotovo je to zelo dobra podlaga za nadaljne delo. Nekaj točk pa bi želel izpostaviti. Najprej, glede na to, da je to prvo poročilo po temu, kar se je dogajalo po leti eh, in kar kliče po novi analizi gospodarske situacije, mislim, da je treba vendar le upoštevati tudi vpliv eh, položaja kitajskega gospodarstva na evropsko. Ravno tako je treba poudariti področje konkurenčnosti eh, ter vpliv zadnjih dogajanj na naše zunanje trgovinske izmenjave. To je prva točka, ki jo izpostavljam. Drugič, zdi se mi, da poročevalec uh, omenja uh, določene težave na področju e, zaposlilovanja v evrskem območju, kar je e, le delno sprejemljivo, namreč nikjer ne piše, kakšne vrste novih zaposlitev e, so bile ustvarjene, kakšni so učinki specifičnih priporočil za države članice. E, Eh, za naša gospodarstva, v katerih je zelo velika stopnja prekernih eh, zaposlitev, torej zaposlitev, ne, nestalnih oblik zaposlitev. Eh, in pri tem bi se navezal na 15. točko, v kateri piše, da imamo težave tudi zaradi pretirano visoke nizkih nivojev, prenizkih plač. Mislim pa, da gre razprava v povsem drugo smer na tem področju in mislim, da bom pri tem imel tudi podporo drugih skupin, da bomo to izjavo lahko popravili. Tretja točka. Uh, govorite o šibkosti inštrumentov za eh, rast, s tem se seveda strinjam, treba je govoriti o mehanizmih za pospeševanje rasti, ki morajo biti še eh, bistveno močnejši in pri tem se moramo vprašati tudi o situaciji na našem notranjem trgu. Gotovo lahko v prihodnjih letih pričakujemo manjše povpraševanje. Um, zunanje povpraševanje zaradi šibkosti tudi na drugih trgih in to je tudi treba upoštevati. Četrtič, eh, referenca na obzorje 2020 v povezavi s specifičnimi priporočili za države članice. V moji skupini smo se zelo borili za to, da bi se ta omemba vključila v poročilo na vsak način pa bomo ustrajali, tako kot smo tudi v poročilu za semester, tudi na tem, da se um, vsi ti dejavniki še dodaljno razširijo, da se bodo upoštevali tudi energetski dejavniki, dejavniki socialnih politik in tako naprej. Uh, in na tem bomo ustrajali še v nadaljevanju. Naj nadaljujem. Seveda se strinjam z številnimi eh, komentarji v zvezi z demokratičnim nadzorom celotnega procesa in to je element, ki ga gotovo ne smemo pozabiti. Eh, zelo malo je tega nadzora nad izvajanjem specifičnih priporočil in moramo zagotoviti, da se bo to lahko izvajalo, tako kot se je to izvajalo na nacionalni ravni. Strukturni dialog in socialni dialog, ki se dogaja na nacionalni ravni, se mora dogajati tudi na evropski ravni. In zato eh, to, da socialni akteri ter nacionalni parlamenti tega nekoliko ne prisvojijo, ehm, se mi zdi bistveno vprašanje. In v zvezi s tem bomo poročevalcu mm, pripravili nekaj predlogov sprememb. Še nekaj pa bom končal. Najprej, kar zadeva notranja neravnovesja v trgovinski bilanci, mislim, da smo glede na to, kar se je dogajalo to poletje, eh, Eh, opazili, da je v nekaterih državah eh, stopnja izredno visoka napram drugim, tako da gre tukaj za zelo veliko neravnovesje. Potem še nekaj, kar zadeva eh, zadolženost, kar je tako zelo medlo omenjeno v petem odstavku, je treba okrepiti. Eh, saj moramo eh, okrepiti inštrumente za eh, boj proti previsoki zadolžitvi. Teh inštrumentov namreč ni dovolj in tudi politika za to področje ni dovolj dobro opredeljena. In na koncu, s tem bom tudi končal, v odboru za pravice ženske in enakost spolov pripravljamo tudi mnenje v zvezi s tem poročilom. Tradicionalno smo v odboru za ekon, premalo občutljivi, kadar je treba eh, te predloge sprememb vključiti v poročila, torej predloge sprememb v zvezi z ehm, perspektivo spolov. Meni se pa zdi to zelo pomemben vidik in moramo to bolj upoštevati, eh, tako da mnenja odbora za eh, ženske moramo bolj vključevati, da bodo imeli večji učinek tudi eh, na področju teh reform, ki se izvajajo tako na trgu dela kot na, pokojn, na področju pokojninske politike, tako kot je to recimo v Španiji. Tako da gre za zadevo, ki jo je treba bolj poglobljeno analizirati. Vsekakor pa se poročevalcu zahvaljujem za opravljeno delo. Hvala. Gospod Vali ima besedo v imenu skupine EFD. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za pripravljeno besedilo, pa tudi poročevalcem v senci za njihovo razpoložljivost. Um, gotovo bodo še sodelovali v razpravi. Uh, Eh, tako kot v drugih zadnjih poročilih se žal naša skupina ne strinja z večinskim stališčem, pa tudi ne z eh, nekaterimi mnenji, ki so jih že izrazili poročevalci v senci. Tako da bom izpostavil sedaj nekaj glavnih kritičnih elementov, ki eh, jih bomo tudi upoštevali v naših predlogih sprememb. Ne strinjamo se s strategijo komisije, da je treba rast spodbujati z vrčevalnimi ukrepi, zasebnimi vlaganji in strukturnimi reformami, kar je po poročevalcu način, um, da se uh, eh, pospeši rast. V, vidimo namreč, da so bili ti ukrepi kontraproduktivni in da so samo še pospešili krizo. Potem pa kar zadeva revoščino, socialno izključenost, vse večje neenakosti. Na tem področju moramo bolj delati na kakovostnih dejavnikih, kot pa na nekih absurdnih uh, številčno opredeljenih ciljih. Tako da. Uh, Isto velja tudi za gospodarstvo velika neravnovesja in na uh, velike proračunske primankljaje, ki uh, se prikazujejo kot glavni razlogi za neravnovesja v evrskem območju. Uh, zato tudi ti ukrepi, ki eh, zadevajo države z mm, preseškom, kot sta Nizozemska in Nemčija, niso primerni. Treba je delati dejansko bolj na ukrepih, ki lahko vplivajo na zmanjševanje krize. Poudariti moramo tudi, da mm, eh, so da je tam manevrski prostor fleksibilnosti nezadosten, če želimo v državah članicah razviti specifične politike. Na to eh, brezposelnost, reforme za trg dela, ki jih spodbuja komisija, so samo še eh, poslabšale kakovost delovnih mest, kot se je izkazalo iz zadnjih študij, tudi iz študije mednarodnega eh, denarnega sklada. Eh, v bistvu ti ukrepi niso ničesar prispevali k pospeševanju rasti. Tako da bomo v zvezi s tem pripravili predloge sprememb, takšno je naše politično stališče in upam, da bomo še imeli nekaj manevrskega prostora za dialog z večino. Ja. Sedaj pa dobijo besedo tudi drugi poslanci, gospod Marijas. Excuse me, Mr. Marias. Yes, yes, yes. Se opravičujem. Uh, me, Skupina je bila pred kratkim oblikovanja. Potem pa dobi uh, besedo nova skupina. Ime mi je Anavant. Hvala lepa. Tukaj razpravljamo v bistvu o tem, kar naj bi bile sanje enotnega evropskega gospodarstva in kot se zdi, je pred nami še veliko dela. Uh, ne gre samo za statistične podatke. Kot berem v tem poročilu, obstajajo znaki za določene izboljšave v nekaterih proračunih in za rast, ki bi lahko dosegla celo 2 uh, eh, odstotka v prihodnjem letu. Uh, upam, da mi poročevalec ne bo zameril, ampak stvari niso prav take, kot jih on opisuje. Poleg tega so, je realno stanje bolj žalostno. Tukaj piše, da sicer uh, oživitev gospodarstva je tudi zaradi dejavnikov, ki pa so zunanje narave, kot naprimer dokaj nizka cena nafte. Potem pa imamo tukaj tudi Junkerjev naložbeni načrt. V resnici naložb primankuje, po drugi strani pa imamo zelo veliko zadolženost, zasebno in javno, kar sproža nezaupanje. Po drugi strani tudi primankujejo projekti na ravni Evropske unije, pa tudi znotraj evrskega območja. Um, politika koordinacije, to je inštrument, ki skuša uskladiti nekaj, kar je le navidezna resničnost. Ehm, na ta način se razlike med severom in jugom na socialnem področju samo še poglabljajo in po našem mnenju bi ta semester eh, prispeval samo k neki federaciji v Evropi in k zasledovanju nekega sanjskega projekta, ki ga je ne mogoče uresničiti. V resnici pa bi morali bolj delati na tem, da bi okrepili gospodarstva. Because... Eh, hvala lepa. Se upravičujem, ker smo vas spregledali. Sedaj pa dobijo besedo, kot rečeno, drugi eh, poslanci, gospod Marijas in gospod Hejsta se prijavila k besedi. Če želi še kdo besedo, naj se eh, prijavi. Gospod Marijas. Η έκθεση είναι πράγματι σημαντική. Να... Najlepša hvala za besedo. To poročilo je pomembno in zahvaljujem se poročevalcu, da ga je pripravil ter v njem izpostavil kar nekaj vprašanj, ampak mislim, da bi bilo treba najprej o njem bolj vsebinsko razpravljati in sicer o točkah 3 in 4. Kako bi ta evropski semester sploh lahko deloval? Uh, tu bi morali govoriti o ekonomskih politikah in v zvezi z pristojnostmi Evropske unije govorimo o deljenih pristojnostih, ne pa o izključnih pristojnostih. Glavne politike namreč um, oblikujejo države članice. Predlogi komisije, priporočila in tako naprej pa so samo nekaj dodatnega, kar služi kot pomoč. Gre pa tu za nek birokratski model, ki skuša od zgoraj dajati navodila državam članicam ter zmanjšati moč nacionalnih parlamentov. E, na področju, za katerega so pristojni nacionalni parlamenti in države članice, mi kot eh, Evropski parlament in odbor, pa prispevamo k razpravi, ki naj bi spodbujala nek pozitiven premik znotraj držav članic. Torej pozor, mi dialog organiziramo tudi z nacionalnimi parlamenti. To pomeni, da moramo razpravljati tudi z, z poslanci nacionalnih parlamentov, zato da bomo postopoma eh, tja prenesli nek Mm, neko pozitivno podporo se strani Evropske unije. Drugič, eh, rezultati, ki so bili doseženi. Govorimo tukaj o inštrumentih, ki so bili uporabljeni, ne pa o rezultatih. Rezultati so žal negativni za gospodarsko rast držav članic. Eh, komisija ustraja, pa tudi večina nacionalnih parlamentov, kot vidim, na modelu, ki je bil neuspešen in sicer eh, vrčevalni ukrepi, Eh, ne gov govori se tukaj tudi o javnem dolgu, o uh, trgu dela, o preniskih plačah. V resnici pa bi morali bolj ustrajati na vidikih, ki zadevajo naložbe, eh, tehnološki razvoj in gospodarsko rast. Gospodarstva ne moremo okrepiti, če ne zagotovimo rasti na to pa brezposelnost. Ali veste, kakšen je rezultat priporočil, ki so bila oblikovana eh, v Grčiji, Španiji in drugot, je brezposelnost med mladimi izredno visoka. V Grčiji torej ta model ni bil uspešen, to smo že videli. To smo videli v razpravah v zvezi s prejšnjim semestrem v Grčiji. Vse je propadlo. Milijarde posojil so bile odobrene, ampak rezultat je, da eh, milijoni Grkov nimajo službe in živijo pod pragom revščine. To je torej nekaj, kar kaže, da je politika bila neuspešna in zato je treba usmeritev spremeniti. Ta eh, nov program, ki je bil sprijet in podprt zelo naširoko, eh, bo ravno tako prinesel negativne rezultate in v resnici se ne ukvarja s problemom brezposelnosti. Zato je treba spremeniti usmeritev tako v Grčiji kot drugje v Evropi. Zdaj pa še vprašanje zadolženosti. Poročevalec eh, o tem govori v točkah 5, 13 in 18, vendar ne podaja nobenih predlogov. Ehm, problem eh, zadolženosti se bo rešil samo z odpisom dolgov. Ehm, to je treba narediti. Če eh, odpisa ne bo, ne bomo nikakor prišli. Tudi Merklova je tako eh, že ugotovila. Tudi znižanje obrestnih mir. Ehm, brez tega rešitve ne bo. In če o tem ne bomo govorili, ne bo pozitivnih rezultatov na gospodarskem področju v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Marijas, in sedaj gospod Hajs. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa tudi eh, poročevalcu za odlično poročilo. Mislim, da je unesel vse pomembne teme, ki so del Evropskega semestra. Evropski parlament in ta odber morate razumeti, da je Evropski semester pomembno sredstvo za reforme in podpreti moramo reforme. Eh, eh, prihajam iz eh, majhne države, ki je šla skozi veliko krizo. Torej, Eh, bili smo v krizi in uspelo nam je pravzaprav na Irskem zmanjšati deficit eh, in zagotoviti spet ustrezno zaposlovanje in rast. Eh, treba je bilo seveda prestrukturirati gospodarstvo in tudi druge države, ki so imele velika neravnovesja, ki so se nabrala v preteklosti, je to prava pot brez radikalnih strukturnih reform v celi družbi ne bo sprememb. In eh, priporočila za posamezne države so tudi del te razprave. Eh, ta priporočila podpirajo tudi Evropski semester zaradi tega, ker pač eh, izvajajo pritisk na politike v državah članicah, da naj pripravijo pravo mešanico politike. Zlasti države, ki so šle skozi velik šok potrebujejo bolj kritično oceno domače politiko, zahtevajo več eh, nadzora, pregleda in če lahko proces Evropskega semestra pomaga pri tem toliko bolje. Eh, mi ne sodelujemo toliko v eh, drugi polovici eh, leta, zaradi tega, ker smo zapustili naš eh, program decembra 2013. Pozdravljam pa to razpravo. Vem, da je to tudi zelo v očeh doma. Treba je seveda tudi upoštevati hipoteke, socialne vidike, razna posojila. In mislim, da je treba vsa ta vprašanja na ta, nadalje spremljati. E, torej, pri nas smo stvari izboljšali, vendar to je posledica strukturnih reform, ki jih je izvedla e, irska vlada. E, potem pripombe glede sprememb semestra letos e, so e, zelo pomembne. Torej, priporočila za posamezne države bodo objavljena tri meseca prej. E, in navezujem se na to, kar je povedal gospod eh, Marijas. Eh, pomembno je, da nacionalni parlamenti razpravljajo eh, o teh priporočilih in tudi Evropski parlament bi se moral vključiti v to razpravo in sicer, ko se dogaja ta razprava in ne post festum. Potem pa še tri pripombe ob zaključku. Najprej glede naložbe. Strinjam se s kolegi glede tega. V državah, ki so šle skozi programe pomoči, kot tudi moja država, eh, kjer je eh, bilo eh, zmanjšanje naložb v zasebnem sektorju zelo veliko, kar za 20 do 25 odstotkov. To so države Irska, Portugalska, Grčijo se eh, te države so videle to radikalno zmanjšanje naložb v zasebnem sektorju in te države potrebujejo če dalje več naložb. Eh, priporočila za posamezne države stanejo denar. Eh, torej, treba je spodbujati države članice, da naj investirajo v strukturne reforme. Treba je torej dobro organizirati tudi trg eh, dela, stvari je treba početi drugače in to seveda tudi nekaj stane. In uh, gospod Šojble je tudi predlagal, da naj uh, pred, uh, uskoriščamo evropski uh, proračun za spodbujanje teh priporočil. Eh, potem eh, govorili smo seveda tudi o gospodarski situaciji na kitajskem eh, in posledicah za evropsko rast. Kitajska je tudi razlog za to, da moramo hitreje izvajati priporočila za posamezne države. Obstajajo pač zunanji šoki in pomemben je naš odziv na nje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hejs. In besedo dajem ponovno poročevalcu gospodu Rosatiju. Gospod predsednik, rad bi se zahvalil vsem kolegom, poročevalcem v senci iz drugih političnih skupin za njihove komentarje, pripombe pa tudi drugim kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Vsi so dali pomemben input uh, tej razpravi. Nekateri ljudje, nekateri poslanci so rekli, uh, da se jim je porodil občutek dežavija, ker se pač določene tene, teme eh, ponavljajo na podoben način kot v prejšnjih razpravah o naprimer pregledu letne rasti v začetku letošnjega leta. naprimer razprava o učinkih eh, varčevanja na recesijo, eh, potem pomen strukturnih reform, mm, o vseh teh eh, temah lahko neposredno govorimo med pripravo dokončnega osnutka. Na dve, tri stvari iz te današnje razprave bi se pa še osredotočil. Mislim, da ni dovolj pozornosti posvečene brezposelnosti, pravijo nekateri. E, vendar brezposelnost je omenjena dva do trikrat v poročilu. E, upoštevajte, prosim, da je obseg poročila omejen in e, da smo omejeni z 4000 znakov mi ne moremo sedaj junaško delati povzetke, ki ne odražajo mnenjem različnih kolegov. Ne moremo upoštevati enih kolegov bolj kot drugih. Potem pa odnosi eh, med naložbami in proračunskim varčevanjem. Če ima neka država dovolj eh, fiskalnega prostora, potem naj eh, podpira naložbe, tudi zasebne naložbe, naj izkorišča eh, ta eh, manevrski prostor, ki ga ima za spodbujanje naložb. Je pa seveda še vedno težko, ker so mnoge države članice v stiski zaradi eh, dolga in eh, to moramo seveda tudi upoštevati. Primer Grčije je poseben primer. Seveda lahko ponovno začnemo dolgo razpravo o tem, vendar mislim, da to ni pravi trenutek. Naj povzamem. Še enkrat se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali v razpravi in. Rad bi vam povedal, da sem pripravljen sodelovati s kolegi, poročevalci v senci pri izboljšanju tega priporočila in pri pripravi dokumenta, ki bo najbolje odražal politično in sebinsko stališče vseh političnih skupin v tem parlamentu. Hvala lepa. Gospod Rosati, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. A se opravičujem. Rad bi vas spomnil, da je eh, rok za spremembe 9. september, obravnava bo 13. oktobra, glasovanje v odboru isti dan in glasovanje na plenarnem zasedanju Eh, na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju. Sedaj pa eh, druga točka, naslednja točka. Eh, pogledali bomo, ali pride gospod Walteri, ker naj bi še tudi glasovali o njegovem delu. Počakajmo malo. Pred glasovanjem imamo še eno točko. Uh, Se opravičujem. Pred uh, glasovanjem imamo še uh, spremembe o poročilu, o katerem bomo glasovali. To je bila moja napaka. Torej, preidimo eh, k predlogom spremem za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016. Se upravičujem za eh, tole pomoto. Hvala lepa, Pablo. Najprej eh, bi se rad zahvalil poročevalcem v Senci in vsem drugim kolegom iz odbora Ekon za številne predloge sprememb, pa tudi za sodelovanje pri iskanju kompromisov. Seveda, smo zatem pričeli pred poletjem in eh, zato eh, ni bilo samo umevno, da bo vse skupaj potekalo eh, tako brez težav. Torej še enkrat najlepša hvala. Mislim, da je sedaj to poročilo sprejemljivo za vse. E, našli smo kompromis glede splošnega proračuna za proračunsko leto 2016, glede ulagan e, v konkurenčnost. Tukaj gre za kompromis A, potem sklad za strateška ulaganja, kompromis B. Potem so tukaj kompromisi C, D in E. Mislim, da so to odlični kompromisi e, glede financiranja nadzornega nadzornih organov in pa eh, tudi zaposlenih eh, v nadzornem organu. Eh, izpostavil bom le tri točke, zato ker nimamo veliko časa. Nadzorni organ, to je točka, ki je bila zelo pomembna za socialne demokrate in zato me veseli, da smo našli tudi kompromis. V osebnih eh, pogovorjih eh, z nadzornimi organi sem eh, ugotovil, da je v proračunu predvideno znatno povišanje sredstev, proračunskih sredstev, ampak le malo povečanje zaposlenih, ampak nadzorni organi so dejali, da sedaj po tem eh, povišanju sredstev so sposobni upravljati vse svoje temeljne funkcije. Doslej eh, niso bili niti v stanju izvajati teh eh, osnovnih funkcij. Torej, ta proračun za leto 2016 mora biti prvi korak v smeri sprememb. Nadaljna pomembna sprememba je osredotočanje na zaposlene v Evropski komisiji. Tukaj smo za eh, predvideno povečanje eh, za 4 odstotke za področje eh, konkurenčnosti. Takse, izredni odbor je odgovoren za to. 16 milijonov plača McDonald's v davkih, to je recimo primer, ki smo ga slišali in glede na prihodke eh, tega podjetja je to enostavno nespremljivo. In če vse to vemo, potem si moramo zastaviti vprašanje, ali lahko komisija z eh, trenutnim številom zaposlenih eh, sploh opravlja svoje naloge na tem področju. Torej, komisijo moramo podpreti in poskrbeti za ustrezna sredstva, tako da bo lahko ustrezno opravljala svoje naloge še prav posebej na področju davku se je treba boriti proti z nezakonitim postopkom, eh, kot se je dogajalo v preteklosti. In še zadnja točka, ki sem jo želel na kratko izpostaviti, predvideno je tudi in sicer v predlogu komisije, da bi eh, povišali eh, sredstva za eh, sodelovanje med eh, nacionalnimi davčnimi uradi. Svet je znižal eh, sredstva v predlogu za 5 milijonov. Veseli me, da smo našli kompromis, ki je bližje eh, prvotnemu predlogu Evropske komisije, kaj ti ravno slabo ali pa sploh neobstoječe sodelovanje davčnih uradov je eden izmed razlogov za to, da moramo v Evropi, eh, predvsem pri multinacionalkah, pogosto ugotoviti, Eh, da se uspešno izogibajo plačevanju davkov. In sicer zaradi te pomankljive izmenjave informacij, kot sem že dejal. Potrebujemo torej ustrezno financiranje eh, programa Davki 2020. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v senci, gospod Rosati, v imenu ELS gospod predsednik, da najprej čestitam gospodu Simonu za pripravo tega eh, mnenja. Eh, zahvaljujem se mu tudi za eh, izjemno pripravljenost na sodelovanje, kar zadeva pripravo kompromisa. Mislim, da smo odlično sodelovali in da smo sedaj oblikovali eh, spremljiv kompromis glede najbolj kontroverznih vprašanj. Eh, ta kompromis podpiramo in naša skupina bo glasovala za to poročilo. Z morda nekaterimi negativnimi odzivi na posamezne predloge sprememb. Kar zadeva uravnoteženost, še enkrat čestitke. To poročilo podpiramo. Hvala lepa, gospod Rosanti. V imenu skupine EKR. Gospa Kisvimbor. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, opravičujem se, eh, da eh, naše poročevalke v senci danes ni tukaj. Zahvaljujem se pripravljalcu mnenja za opravljeno delo in za dosežene kompromise. Razložiti moram, da Si svojega stališča nismo izoblikovali eh, zaradi prizadevnosti poročevalca, ampak eh, smo eh, že eh, dolgo imeli jasno oblikovano stališče glede tega. Menimo, eh, da povečevanje proračunskih sredstev eh, ni smiselno, eh, če se eh, odločimo za povečanje sredstev na enem področju, potem eh, je pač potrebno sredstva znižati na drugem področju. Takšno je bilo naše stališče stališče že odnegde, zaradi tega ne bomo mogli podpreti večino predlogov sprememb odbora Ekon. Vendar pa se e, skupina EKR zaveda tudi e, proračunskih omejitev posod po Evropski uniji. Ne moremo zahtevati e, povečanje sredstev v evropskem proračunu nacionalni uradi bi morali eh, pomagati Evropskemu uradu. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Torvalc, ki ga ni v dvorani. Bo kdo drug pokomentiral? Ne. Gospod Mirel Roman, gospod Vegas.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 politične cilje, ki so bili določeni. V bistvu se mi ne strinjamo s to iluzijo o učinkih nadzora. Naš načrt je drugačen in zato želim še enkrat poudariti, da v tem proračunu niso vključena sredstva, ki bi bila potrebna zato da bi dejansko lahko um, se soočili z vso razsežnostjo te krize in asimetrije znotraj Evropske unije ter velikih izzivov, ki jih to prinaša s seboj, na učinkovit način. Imamo tukaj sicer določene predpostavke, naložbeni načrt, s katerim se sicer tudi ne strinjamo. In vsekakor gre tu za eh, proračun, eh, ki stavi na moč trga, na liberalizacijo, na nadaljevanje varčevalnih ukrepov, na to, da se ne razreši dolg državnih, eh, problem državnih dolgov. In z tega vidika se strinjamo, da je tukaj zelo malo manevrskega prostora za neke bistvene spremembe, ki bi bile potrebne za to, da bi lahko našli rešitev za eh, trenutno obstoječe probleme. Eh, vsekakor je glavna točka, ki jo izpostavljamo, ta eh, neusklejenost med cilji in med razpoložljivimi sredstvi. Hvala. Hvala, sedaj pa zelenje in gospod Gigold. Hvala lepa, Pablo. Najprej. Najlepša hvala poročevalcu Petru Simonu. Izjemno dobro smo sodelovali in tudi poročilo je zelo dobro. Mislim, eh, da ni eh, potrebno na dolgo in na široko govoriti o tem. Mislim, da to ni čas za eh, govore o tem, kako želimo zasnovati proračun Evropske urije. To tudi ni trenutek za razpravo o varčevanju ali pa o povečevanju sredstev v Evropskem proračunu z namenom vzpostavitve stabilnosti v evroobmočju. Vse to so zanimive teme, ampak ne spadajo sem. Poročilo je dobro in gre za zagotavljanje sredstev, ki jih, eh, ki jih potrebujemo v evropskem nadzornem sistemu. Potrebujemo več eh, zaposlenih in zgolj eh, sodelavci iz nacionalnih uradov. Ne bodo dovolj vsi, ki ste obiskali, da je te inštitucije vedo, veste, so, kakšni so problemi. In, Zato gre tukaj za potrebne spremembe. Dobro je, eh, da z eh, tem mnenjem eh, pošiljamo dve sporočili, namreč, če bomo zagotovili sredstva za evropski nadzorni sistem, potem morajo nadzorni organi zagotoviti Evropskemu parlamentu dostop do dokumentov in sicer v takšni meri, kot ga zagotavljajo lobistom ali pa nacionalnim državam. Poleg tega pa eh, gre eh, tudi za načela EFRAKA. Eh, tukaj gre še zmeraj za načela, ki niso v skladu z temeljnimi evropskimi načeli. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v senci. od eh, nove eh, skupine UNF eh, nisem prejel nobenih obvestil glede uradnega predstavnika, ki bi podal mnenje v imenu skupine. No, potem prehajamo k splošni razpravi. Gospod Marija si je prosil za besedo. Najlepša hvala. V zvezi s postavko 3.19 in mehanizmi za stabilnost in mir. V našem proračunu moramo, po mojem mnenju, upoštevati velike težave, s katerimi se spopadajo države v sredozemlju, med njimi Grčija, zaradi velikega pritiska beguncev in nezakonitih priseljencev v Evropsko unijo. Jasno je treba povedati, da vsi ti ljudje ki prihajajo iz Sirije ali iz drugih vojnih in kriznih žarišč, bežijo zato, ker si rešujejo življenja. To mora biti v Evropski uniji zelo jasno, da je treba delati na tem, da se vzpostavi mir na Bližnjem vzhodu in v afriških državah. Samo na ta način se bo lahko zaustavil ta pritok priseljencev, sicer se bo stalno nadaljeval. Zato moramo delati na tem, da se ustvari situacija miru v teh državah. In še nekaj bi dodal. Kot ste videli, je trenutno položaj zaradi pritekanja beguncev na robu vzdržljivega. Župan Lesbosa je zaprosil za razglasitev nujnega stanja na njegovem otoku in trenutno je tam več kot 10 tisoč nezakonito priseljenih pribežnikov. To je izredno velik izziv za Grčijo. Upravljanje teh uh, velikih tokov priseljencev. Sam sem bil na Samosu. Cel otok je poln priseljencev, ki so tja prišli iz Turčije. Šel sem tudi v Turčijo, da bi videl, kar se tam dogaja. In tam priseljencev ni bilo videti. Kje pa so? Kar naenkrat se tam pojavijo in se organizirano pripeljajo ter izkrcijo na otokih nasproti turške obale in to z eh, rešilnimi jopiči in vsem. Torej iz Turčije poteka ta promet z begunci, promet s temi ljudmi na organiziran način, zato moramo na tem delati, da bomo to zaustavili. To, kar mi sedaj počnemo, so zgolj drobtinice in to ni dovolj. V logiki priprave proračuna je treba upoštevati tudi ta nov pritisk, ki ga doživljajo Grčija, Italija in druge države. Samo z dovolj visokimi sredstvi, ki jih bodo te države imele na voljo, se bodo lahko primirno lotile problema tokov priseljencev. E, no in govorimo o tem predlogu sprememb 63.19, ki govori o novi filozofiji za proračun. Tukaj mislim, da je treba to vključiti, če želimo Eh, najti rešitev. Ta vprašanja je treba eh, na drugačen način reševati. Hvala lepa, gospod Marija, sedaj pa gospod Tomas Mann. Ja, hvala lepa, Pablo. Zadnja pripomba uh, je bila pravzaprav zelo uh, pomembna. Če razpravljamo o proračunu v državah članicah, potem uh, se to vedno razvije v nacionalno razpravo. Uh, Eh, ampak eh, Peter Simon je zelo dobro upravil svojo nalogo, definiral je jasne številke, izpostavil probleme. In eh, vsekakor se lahko pogovarjamo o temi beguncev, ampak osredotočiti se moramo na tiste točke, ki so v naši pristojnosti. Ne moremo zaradi ene točke postaviti pod vprašaj celotnega proračuna. Vprašanje beguncev ni vprašanje finančnih sredstev, ampak je vprašanje ustrezne politike. Prihodni teden bomo skupaj v Strasburgu. Žanklot eh, Juncker bo imel govor eh, na temo prihodnega ravnanja z begunci. Takrat eh, bomo govorili o zakonodajnih predlogih in. Eh, o nezakonitosti e, vstopa ali naj bi to obravnavali enako kot e, tihotapstvo. Takrat bomo se o tem pogovarjali, sedaj pa se ne pogovarjamo o tem. Mislim, da moramo biti res previdni, e, kar zadeva številke. Kot, je dejal, kot so dejali drugi poročevalci v senci, je Peter Simon pripravil zelo dobro in uravnoteženo poročilo. Seveda imamo vsi različne prioritete, ampak poskrbeti moramo eh, za sorazmerje. Dragi kolega iz eh, Grčije, eh, poskrbeti moramo za to, da bo Evropska komisija lahko uporabila člen 78. V primeru eh, nujnih eh, zadev bomo že uporabili eh, sredstva namenjena za eh, to. Hvala lepa, Peter, in hvala lepa poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Tomas, Hvala lepa, Tomas. Sedaj pa dajem besedo ponovno poročevalcu Petru Simonu. Hvala lepa za le deloma eh, kontroverzno razpravo. Hvala lepa tudi za vse pohvale. Eh, te vam lahko kar vrnem. Zahvaljujem se za odlično sodelovanje. Eh, to nam je uspelo spraviti pod streho v nekaj mesecih. To številim ne bi uspelo. Pri nas pa je to izjemno dobro delovalo. Eh, potem pa je tukaj predlog spremembe 63 eh, in eh, sicer ne bi tukaj šlo za begunsko problematiko ta predlog spremembe. Niti slučajno ni povezan z begunci. Zapisano je, da je Evropska unija okrepila svojo identiteto kot imperialistični vojaški blok. Eh, militarizacija Evropske unije se je okrepila in tako naprej in tako naprej. Torej tukaj gre za neko povsem drugo točko, eh, ne za begunsko vprašanje. Kot kolega manj sem se osredotočil eh, na vprašanja, ki zadeve odbor Ekon. Vojaške zadeve ne spadajo v pristojnost odbora Ekon. Kako ste tam v tem predlogu spremembe našli begunce, ne vem dragi kolega. In še zadnja pripomba glede primera Wimburn in seveda razumem, eh, da v času varčevanja ne moremo povečevati sredstev, ampak na tistih področjih, eh, kjer smo zagotovili strožji nadzor, da bi se izognili eh, podobni finančni krizi v prihodnosti. Oziroma, da eh, bi poskrbeli za eh, višje eh, oziroma za boljšo zaščito eh, ampak na vseh teh področjih te strukture niso preveč stabilne, zaradi tega, ker nimamo zadostnega števila zaposlenih in zaradi tega je naša naloga ta, eh, da eh, poskrbimo eh, za trdnost teh nasipov, ki smo jih postavili v primeru, da se bomo soočili z novim valom krize. In če tega ne bomo storili, bomo uh, sokrivci pri uh, prihodni uh, eh, krizi. Uh, na, do, na papiru imamo sicer odlične uh, nadzorne sisteme, ki pa se v praksi ne obnesejo. Hvala lepa. Gospod Simon, sedaj pa bomo glasovali o tem poročilu. Ja? Gospod Marijas? Please.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 In želel sem povedati, da so ta sredstva potrebna. Jaz se ne strinjam s predlogom spremembe, ki naj bi jih znižal. V predlogu spremembe namreč piše, da naj bi ta sredstva uh, znižali. Sam pa predlagam, da bi jih morali imeti še več, zato da bi za namen prispevka Evropske unije k vzpostavljanju miru v področ, na področjih, kjer je to potrebno, ker lahko le na ta način preprečimo pritok beguncev v Grčijo in Italijo. 130 tisoč jih je prišlo v Grčijo od začetka, šolskega, od začetka leta, torej več kot v Italijo. In povedal sem torej ravno nasprotno tistega, kar ste rekli, gospod predsednik. Ne, No, še zadnji komentar eh, glede eh, tega. Eh, nimamo konkretnega predloga spremembe glede zvišanja sredstev za to in zato o tem danes ne moremo razpravljati. Dobro, sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za glasovanje, ampak ko sem dejal, bo gospod Gvaltjer je predsedoval tej točki dnevnega reda. Gospod Gvaltjer je ravno prihajal v dvorano in mu bom predal predsedovanje. Dear colleagues, good morning. Dragi kolegi, dobro jutro. Upam, da ste imeli lepe počitnice. No, zdaj pa se vračamo na delo in smo pri prvem glasovanju te sezone. Gre za glasovanje o osnutku mnenja glede splošnega proračuna Evropske unije. Naš poročevalec je Peter Simon in lahko začnemo z preizkusom. Torej, vsi kolegi, prosim, ustavite kartice v glasovalne naprave in pričnite glasovati. Gre za test. Torej. Glasujemo. This one, oh, okay. the voting is on the British free amendments. Yeah. And then, and the, then the opinion, yeah. Still three colleagues to vote. Trije kolegi še niso glasovali. Okay, we close the vote. Dobro, konec glasovanja. Ali je morda kdo posabil svojo glasovalno kartico, potem dvignite roko. Ne, odlično, vsi imate glasovalne kartice. Pričenjamo z eh, proračunskimi predlogi sprememb, ne z resolucijo. Torej, začeli bomo z predlogom spremembe Ekon 6315. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 6314, glasovanje v delih, prvi del, kdo je za? Proti? mislim, da je to sprejeto, ampak preverimo. Elektronsko glasovanje, glasujemo. To je prvi del predloga spremembe. En član skupine SND preveč je glasoval, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za, proti zavrnjeno. Ekon 6316. Ja, 6316, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 6324 za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Se opravičujem. 6, 3, 2, 3 za, proti vzdržanje sprejeto, 63, 13 za, proti vzdržanje sprejeto, 63, nič 2 za, proti vzdržanje sprejeto. 63, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63, 11 za, proti, bomo preverili. 63, 11 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Rezultat je bil izenačen. Torej 63 nič 1, eh, nič 5, eh, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 63 nič 1, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 63 nič 9, za, proti, zdržani, sprejeto. 63 nič 3, eh, za, proti, zdržani, sprejeto. 63 nič 7, za, proti, zdržani, sprejeto mislim, da je predlog zavrnjen, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63, 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 63, 12 za, proti. Bomo preverili. 6312, eh, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 6325 za, proti, zavrnjeno, ampak mogoče bi še enkrat preverili. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 63 nič 6 za, proti vzdržani sprejeto, 63 18 za, proti vzdržani sprejeto, 63 19 za, proti vzdržani zavrnjeno, 63 22 za, proti vzdržani sprejeto, 6 3 nič nič za, eh, proti vzdržani sprejeto, eh, 63-20 za. Ne. 63-20 za proti vzdržani sprejeto, 6-3-8 za proti vzdržani sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k mnenju. Kompromisni predlog A za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za proti. Bomo preverili predlog spremembe 5, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 7 za proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo še enkrat preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog B za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 16 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 18 za, ne se upravičujem, predlog spremembe 20 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa 21 za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 za, proti. Zavrnjeno. 23 za, proti. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno obromisni predlog C za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 29 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 30 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 31 za proti vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog D za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 35 za proti vzdržani bomo preverili. Predlog spremembe 35. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potrebujem nova očala, očitno. Kompromisni predlog E za proti zdržanje sprejeto. Predlog spremembe 39 za proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za proti vzdržanje zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto, kompromisni predlog G za proti vzdržanje sprejeto. Izvorno besedilo, uh, deseti člen, predvsem bi bil umaknen. Torej glasujemo o izvornem besedilu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53 za proti vzdržani sprejeto, predlog smo imeli 54 za, proti, mislim, da je bilo to zavrnjeno, ampak bomo pre, preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, z enim glasom razlike, predlog smo imeli 55 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. In sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu skupaj s predlogi sprememb in sicer glasujemo elektronsko. Glasujemo. 40 za, 12 proti, en vzdržan glas, eh, čestitke poročevalcu. Mnenje je bilo spet. Katera je pa naslednja točka na dnevnem redu? Naslednja seja. Naslednja seja bo potekala v ponedeljek 14. septembra z gospodom Dragijem. Imam prav? A ne? in v torek 15. septembra zjutraj in popovdne. Kmalo boste prejeli dnevni red. Eliza, želiš besedo? Samo malenkost. Prosila bi sekretarjat, če uvrsti inicialke pred eh, moje eh, ime. Eh, kajti eh, v tem primeru pri predlogi sprememb ni šlo za me, ampak za eh, kolega. Ja, jaz sem bil tudi nekoliko zmeden, da si glasovala proti lastnim predlogom. Nisem bila jaz, nisem bila jaz. Ja, ja, dobro. Seja je s tem zaključena. No, ja, no, no.